Right, can I call the meeting to order? Sedite, prosim. Predsednik je prosil, da začnem. Zamuja, se upravičuje, ampak mi smo vsi tukaj, Helga je tukaj in to bomo kar izkoristili za to, da bodo poslanci imeli čim več časa za pogovor z njo. Prva točka na dnevnem redu je sprejetje dnevnega reda dnevni red je sprejet, kar zadeva sporočila predsednika, samo eno sporočilo imam za vas. Zasedanje za priprave na zasedanje Sveta za zunanje zadeve naj bi potekalo jutri do povdan skupaj z gospod Mogherinjevo. Tega jutri ne bo. Sestanek smo morali preložiti, kajti ona ima druge opravke in mislim, da vsi to razumemo. Sprejetje zapisnika seje je tretja točka, Sprejeli bomo zapisnik seje 7. julija 2016. Storil bom tako kot gospod Brok, če nihče ne bo ugovarjal do konca seje, potem bo zapisnik sprejet. Se strinjate? V redu. Dobro, zdaj pa četrta točka. Izmenjava mnen z generalno sekretarko Evropske službe za zunanje delovanje Helgo Schmidt. V veliko veselje mi je, da ste tukaj. Vsi vedo, da spremljam vaše delovanje v zvezi z vlogo EU in Iranom. Vem, da sodelujete z visoko predstavnico in vesel sem, da lahko tudi mi sodelujemo z vami. Dobro, danes ste tukaj kot generalna sekretarka EEAS. In lepo prosim, da si poslanci in poslanke to zapomnijo. Namreč govorili bomo o Afganistanu. To bo v središču naše razprave danes. Večkrat se bomo še sestali in govorili o drugih vprašanjih, ampak danes govorimo prav o tem. Torej. Konferenca v Bruslju o Afganistanu je potekala 5. oktober 72. Držav je sodelovalo, skupna deklaracija poudarja zavezo k temu, da bi poglobili sodelovanje, da bi dosegli, da bo Afganistan samozadosten in da bo lahko čimprej zaživel neodvisno od zunanje pomoči. Trinajst šest milijarde evrov pomoči je bilo zagotovljene na tej konferenci donatorjev. Podarjam pa, da bo letos misija UPOL zaključila svoje delovanje in prav gotovo bomo želeli slišati kaj več o tem od vas. Danes govorimo torej o stališču Evropske unije glede na razmere v Afganistanu. Govorili bomo o tem, kakšna je naša prisotnost tam in kako bomo uh, ukrepali v prihodnosti in kako bomo spremljali tisto misijo SZVP, ki je prisotna tam že od leta 2007. To so zelo pomembna vprašanja, kaj te ta država trpi zaradi konfliktov že nekaj časa. Upamo, da jo bomo lahko hitro stabilizirali in ji zagotovili lepo prihodnost. Vesel sem, da boste spregovorili. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, in hvala lepa za vaše Lepe besede. Na začetku želim povedati, da je bila konferenca velik uspeh. To ni bilo samo umevno. Predtem smo uložili več kot leto dni dela v priprave. Hvaležna sem kolegicam in kolegom, ki so opravili res odlično nalogo. Več kot 70 partnerskih držav je bilo in 26 mednarodnih organizacij. In tudi raven udeležbe je bila zelo visoka. Več kot polovica se je oglasila pri nas na ministerski ravni. To je zelo pomemben kazalnik. Vse skupaj je treba gledati tudi v kontekstu vrha NATO v Varšavi. Gre za dve plati iste medalje. NATO je govoril o pripravi podpore za sile v Afganistanu po letu 2017, mi pa smo govorili o civilni strani. Visoka predstavnica je rekla, da so bila njena pričakovanja izpolnjena. To je po eni strani povezano z zagotovljenim denarjem. Donatorji so v splošnem utrujeni, tako rekoč. Ampak visoka predstavnica je uložila veliko truda v to, da je dosegla skupaj z mojimi partnerji, da so zagotovili 15,2 milijarde evrov med letom 2017 in 2020 za Afganistan. To je zelo pomembno, kajti ni šlo samo za zagotavljanje sredstev. Ta konferenca je bila namenjena tudi političnim vidikom. Sosedi Afganistana, torej Pakistan, Indija, Rusija, Kitajska, Iran, so prav tako sodelovali na tej konferenci. In prosili smo jih, da z svojim vplivom, vplivom vplivajo na to, da bi se zadeve stabilizirale v tej državi. Imeli smo veliko izzivov že pred konferenco samo. Ganin Abdullah je že dve leti predsednik in želeli smo zagotoviti učinkovito sodelovanje z oblastmi v Afganistanu. To je bil izziv že pred konferenco, tudi glede na to, da se tam izvajajo volilne in ustavne reforme. Prihodni tedni bodo seveda zelo pomembni, treba bo potrditi ta nov zagon sodelovanja. Predsednik Gani in gospod Abdula sta bila tam, dobro sta sodelovala in to se mora nadaljevati. Konferenca mi je potekala v ozračju napetih razmer, kajte talibani spet napadajo v Kunduzu, niso pa uspeli zauzeti središča mesta. Še nekaj želim omeniti. Gre za mirovni sporozum med afganistansko vlado in skupino gospoda Hekmartjana. To je pomemben signal za druge oprožene skupine, namreč, da je mirna rešitev mogoča. Mi smo prav tako imeli svojo vlogo tukaj, podpirali smo proces, zdaj pa bomo pomagali pri izvajanju tega dogovora vključno kar zadeva spoštovanje pravic žensk. Pravice žensk so zelo pomemben del, bile so tudi zelo pomemben del naše konference, k temu se bom še vrnila. Zastavili smo si več političnih prednostnih nalog, to je bila rdeča nit vse konference, vse od začetka do bilateralnih izjav. Želeli smo zagotoviti stabilnost vlade nacionalne enotnosti, začeli in želeli smo zagotoviti reformo volilnega prava in tudi podpreti priprave na volitve. Prav tako še naprej podpiramo reforme na ravni uprave, gospodarstva in tako naprej, podpiramo pa tudi seveda pravice žensk in deklet. Federica Mogherini je vključila posebno omembo organizacije civilne družbe. Ključna točka pri vsem skupaj je bila potreba potem, da se več napora vloži v boj proti korupciji in v posodobitev administracije. To smo pripravili že pred letom dni. Pred letom dni sem sodelovala na konferenci v Indiji na ministerski ravni. Sodelovali smo tudi z ameriškimi partnerji in pripravili smo osnovne elemente za to konferenco in dogovorili smo se, da se je treba spet zavezati reformam. S tem so se strinjali tudi Afganistanci in res je bilo upravljenega veliko dela na tem področju. Še nekaj. Veliko smo slišali zavez k reformam in tudi zavez k denarju, ampak pomembna je tudi regionalna razsežnost. To je bilo pomembno tudi v okviru regionalne večerje, tako rekoč, ki jo je gostila Federica Mogherini. Imeli smo strateški dialog z Pakistanom, Imeli smo tudi ministersko zasedanje z vsemi petimi predstavniki srednjeazijskih držav, imeli pa smo tudi nekaj dvostranskih srečanj. Zelo smo hvaležni, da se je to zgodilo in upozoriti je treba, da je ključni rezultat naslednji. Vedno več je konsenza, da je treba več napora vložiti v to, da bi spor rešili. To nam zagotavlja novo iskrico upanja. Želimo zagotoviti osnovo za to, da zagotovimo politično podporo za mirovni proces, ki ga bodo vodili Afganistanci. Ta mirovni proces mora biti vključujoč, temeljiti mora na demokraciji in spoštovati je treba ustavo v Afganistanu. Seveda pa je treba razumeti tudi, da se bo treba pogajati s talibani na osnovi teh načel. Še migracije in skupna pot naprej. To je ni bil del konference. Nekaj poročil v tisku je bilo napačnih, to vam lahko že kar takoj povem. Podpisan pa je bil sporazum in to pravočasno za to konferenco. Nekateri mediji to predstavljajo negativno in to ni pravilno, ni šlo za pogojevanje pomoči. To ne drži šlo je za to, da smo vzpostavili okvire sodelovanja z afganistansko vlado. To ne zadeva beguncev, to zadeva migrante, katerim je bila prošnja za azil zavrnjena. In še nekaj, s pomočjo ameriških kolegov nam je uspelo zagotoviti naslednje večina tradicionalnih donatorjev, pa tudi donacije Japonske, Kanade in Južne Koreje, je torej potrdila svoje zaveze. In v konferenci se je prav tako pokazalo, da je vedno več zanimanja strani netradicionalnih donatorjev. Zato smo si prizadevali v preteklih 12 mesecih in lahko vam povem, da smo dobili nekaj res zelo zanimivih zavez. Indija bo dala milijardo, Pakistan 500 milijonov. Saudova Arabija pa 100 milijonov. Evropska unija in države članice so ohranile trenutne ravni pomoči in če združimo institucije in države članice, to znaša približno eno milijardo na leto. To pomeni, da so EU in države članice skupaj največji donator pomoči na področju razvoja v Afganistanu. In še obstranski dogodki, naprimer opolnomočenje žensk. To je bil dogodek, ki je združil 450 udeležencev, vključno z predsednikom in prvo damo, gospod Abdullah, visoka predstavnica, komisar Mimica so bili tam, v medijih smo bili zelo prisotni in to je pomembno, kajti s tem smo poslali močan signal tudi tistim ki jim ni uspelo priti na konferenco. Z doktorem, z doktor Abib Hasarabi sem prav tako govorila, ona je sodelovala v mirovnih pogajanjih, bila pa je tudi v vladi neke province v Afganistanu. Kar se deva ženske, to je del zgodbe o uspehu. 9 milijonov je študentov, 40 odstotkov teh študentov je deklet. 160. Sodnic imajo več kot 20 odstotkov poslank je žensk, ženske imajo zdaj dostop do zdravstva in izobraževanja. Imela sem neformalno srečanje z nekaterimi ženskami in vprašala sem jih, kaj bi lahko še storili za to, da bi pomagali ženskam, da bi jih zaščitili in da bi podpirali njihovo polnomočenje. Odgovor je bil preprost izobraževanje. Izobraževanje je ključnega pomena za dekleta, pa seveda tudi za fante oziroma moške. To potrjuje, da je naš pristop pravilen. Verjetno veste, da je podpora Evropske unije namenjena temu, da podpiramo razvoj na podeželju, zdravstvo in izobraževanje. Premagati želimo ovire. Zato se bomo še naprej morali posvečati oponomočenju žensk v Afganistanu, še naprej pa moramo pomagati, da bodo lažje imele dostop do trga in financ. Nekaj. Velikih uspehov smo že uspeli doseči, ampak eh, čaka nas še veliko dela. Čonker je, mislim, da je rekel na začetku v svojem govoru, da smo že dosegli precej. Ampak če želimo, da bodo rezultati vzdržni in če želimo doseči še več, bomo morali biti dolgoročno zavezani k sodelovanju. In to je bilo tudi sporočilo konference in pokazali smo, da je mednarodna skupnost enotna glede tega. Povedati želim tudi, da ne smemo popuščati pri trenutnih dosežkih. Projekti in pomoč bodo temeljili na prilagojenem pristopu, ki ga bomo zagotavljali na terenu samem. Ženskam je treba zagotoviti, da bodo na objektivn način dobile pomoč tako na urbanih kot na podeželskih območjih. Imeli smo še stranski dogodek v zvezi z regionalnim gospodarskim sodelovanjem. Tam so bili predstavniki 23 držav in 10 organizacij, vključno z predsednikom Abdullahom zunanjimi ministri in namestni ministrov v tej regiji. Vsi so se strinjali, da je treba krepiti partnerstva med donatorji, regionalnimi akterji in vlado. Ne želim se spuščati v podrobnosti, ampak govorili smo o projektih na področju infrastrukture, o oblikovanju koridorjev na področju energije, železnic, digitalnih vidikov, pa tudi govorili smo o podjetništvu, o spodbujanju trgovine in tako naprej. Okolje mora spodbujati podjetništvo, zagotoviti pa je treba tudi mobilnost delavcev. Morda še zadnja točka, ki jo želim omeniti. Zdaj bomo seveda natančno spremljali izvajanje, še posebej kar zadeva obljube o reformah, še posebej v zvezi z ženskami in dekleti. Želim pa citirati predsednika Garnja samega na tiskovni konferenci v zvezi z bojem proti korupciji je rekel naslednje. Če ne bo politične volje, če ne bomo našli praktičnih načinov za boj proti korupciji, bodo te zaveze samo zaveze. Mislim, da je to zelo spodbudno. Hvala. Sorry. Thank you very much indeed, Helga. Hvala lepa, Helga. Zdaj bodo dobili besedo poslanci. Začel bom jaz z enim vprašanjem. Begunci iz Afganistana, ki prihajajo v Evropsko unijo, prihajajo v vedno večjem številu in to vzbuja skrbi. Številni v Evropskem parlamentu pa si ne želimo, da bi zunanjo politiko določali samo tokovi beguncov. Želimo namreč dejansko pomagati ljudem. V zvezi s tem obstajajo določena protislovja, ne glede na to, ali govorimo o Afriki ali Afganistanu. Če to torej upoštevamo, bi vas lepo prosil, da govorite o tem, Kakšen učinek bo konferenca donatorjev imela na naše številke? Prosim pa tudi, da to umestite v širši kontekst boja proti temu problemu v izvoru samem. Torej. Nihče iz skupine ELS, nihče ne maha. Prav, potem pa gospod Kan, izvolite. Hvala. Hvala za vaše besede. Nekaj vprašanj imamo za vas v zvezi z Afganistanom. Tudi jaz pozdravljam skupino Hikmetirjar. Tukaj sem. Lepo je, da se je ta skupina pridružila vladi, ampak eh, mene najbolj skrbijo talibani. Če ne bo dogovora, potem se lahko pojavijo še večje težave. Vsako leto je situacija slabša, talibani predstavljajo precejšen delež prebivalstva v Afganistanu. Zato me zanima, kakšne korake ste sprejeli, zato bi se borili proti temu. In drugič, lepo je, da smo dobili nekaj denarja v obliki donacij za prihodnost, ampak zelo pomembno vprašanje je korupcija. Torej, spet, kaj se dogaja v zvezi s tem, kakšne korake bomo naredili za to, da bi afganistanski vladi pomagali pri boju proti korupciji? Naslednja točka je povezana s to regijo. Namreč na, Indisi, na indijski strani Kašmirja že 93 dni veljajo izredne razmere, več kot 130 ljudi je bilo ubitih, veliko jih je poškodovanih, veliko je bilo tudi streljanja na civiliste. Med Indijo in Pakistanom prihaja do velikih napetosti. Obe državi sta že večkrat bili v vojni in pri obeh zdaj obstaja tudi nevarnost uporabe jedrskega orožja. Obstaja nevarnost, da bo Afganistan posrkan v ta konflikt. Zanima me, kaj počnete v zvezi s tem, zato da bi ta regija zaživela v miru, stabilnosti in uspešnosti. Seveda, Kašmir je treba tako ali tako rešiti popolnoma ločeno od vsega skupaj. In še nekaj. Sirija. Kako boste zaščitili civiliste? Visoka predstavnica je govorila o tem, da je treba sodelovati z generalnim sekretarjem. Zanima pa me, torej, kako bomo zagotovili pomoč za te ljudi. Hvala lepa, drage poslanke in poslanci danes popovdan bomo govorili o Afganistanu. Dobro, vi ste to umestili v širši regionalni kontekst, ampak eh, za vse ostale velja, da naj ne zastavljajo vprašanja z držav, v zvezi z drugimi državami, ker govorimo o Afganistanu. Gospod Avstrevičiju se tukaj, on je predsednik delegacije za odnose z Afganistanom in zdaj dobi besedo. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Konferenca v Bruslju v Afganistanu je bila res zgodba o uspehu. Veliko aktivne odeležbe je bilo zagotovljene šte, strani številnih držav in mislim, da bi res lahko pomagali Afganistanu na različne načine. Imel sem čast sodelovati na tej konferenci in opazil sem naslednje. Pojavila se je beseda pogojevanje v zvezi z razvojem. Afganistana in to se je omenilo večkrat. In vsakeč, ko slišim, da se beseda ponovi, se mi zdi, da ima ta beseda drugačen pomen. Zanima me torej, kako lahko to pogojevanje uporabimo za to, da bi se borili proti korupciji in da bi zagotovili boljše upravljanje. In drugič, gospod Kerry je rekel, da je treba zagotoviti regionalno vključevanje, še posebej Indije in Kitajske. Zanima me, do kolikšne mere lahko vidimo, da se je zadeva spremenila tukaj, zato ker je vključevanje teh dveh držav zelo pomembno za prihodnost Afganistana. Hvala, gospod Tanok, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Richard? Mislim, da si zadnjič tukaj v tem odboru. Če je tako, potem se ti prisrčno zahvaljujem v imenu vseh kolegic in kolegov, ki te bomo res pogrešali. Imamo različna mnenja, to drži, ampak vsi se spoštujemo in dolga leta smo dobro sodelovali. Žal mi je, da odhajaš in želim ti obilo uspeha v naslednjem delu poklicnega življenja, ne več političnega. Dobro, najprej čestitam visoke predstavnici in tudi vam, Helga, za uspešno izvedeno konferenco. Res je, boj proti korupciji je ključnega pomena, ko govorimo o doniranju pomoči Afganistanu, ko govorimo o varnosti delavcev, ki zagotavljajo pomoč Afganistanu, še posebej zato, ker se talibani zdaj vračajo. Zagotoviti je treba tudi varnost ljudi, ki se preko Libije usmerjajo v Evropo. Še nekaj me zanima. Zanima me, ali ste na konferenci govorili o Združenem kraljestvu po Brexitu. Kako bodo še naprej financirali programe pomoči Evropske unije? Skrbi me, naprimer, Evropski sklad za razvoj. Kaj bo s tem? Združeno kraljestvo bi lahko še vedno sodelovalo, ne glede na to, da bo zunaj Evropske unije predstavlja namreč 15 odstotkov tega proračuna. In tradicionalno je bilo tako, da je velik del tega denarja šel nekdanjem kolonijam Združenega kraljestva, tudi državam Commonwealtha. In če mi morda ne bi več pošiljali denarja tja, bi se lahko ta denar usmeril kam drugam. Ta multilateralna komponenta je zelo pomembna. Zanima me, ali ste sploh kaj govorili o prispevku Velike Britanije na tem na tej konferenci. Hvala. Ne bom svoje trenutne funkcije predsedujočega izkoristil za to, da presojam o tem, ali je to primerno vprašanje ali ne, ampak morda bo gospa Šmit kaj več povedala o tem. Gospa Lohbihler je naslednja. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala gospa Šmit za vaš govor in hvala, da ste povedali, kakšni so bili uspehi. V zvezi s to skupno potjo naprej imam vprašanje. 80 tisoč prošen za azil je bilo zavrnjenih in te bo treba zdaj poslati nazaj v Afganistan. In to v skupinah po ne več kot 50. Ne razumem, zakaj ne storimo več na področju varnosti v Afganistanu. Leta 2016 je bilo pet tisoč ljudi, ki so se prostovoljno odločili, da se bodo vrnili nazaj tja, kjer se jim ne more nič zgoditi. Ampak, če bomo poslali nekoga nazaj, ki bo tam brez podpore in glede na to, da je varnostna situacija ali zelo slaba, me res eh, zanima, kako boste zagotovili ustrezno varnost. Področje talibanov se je razširilo, področje vpliva v talibanu je zdaj večje, kot je bilo leta 2011 organizacija GEZ je potegnila svoje delavce iz enega območja, zato ker je tam nevarnost previsoka. Zanima me torej, kako bi vi ocenili varnostno situacijo v tej državi? Hvala. Hvala, gospod Lidz. Hvala lepa. Gospa Šmit, hvala tudi z moje strani za vaš govor. Vrnil bi se k vprašanju v zvezi z vprašanjem spolov. Vprašanje je, ali obstajajo razvojno-politični instrumenti v Evropski uniji, ki bi lahko zagotovili dovolj dejavnosti na področju izobraževanja, zato da bi povečali vključevanje žensk. Čisto konkretno me zanima, kaj načrtujete v prihodnih državah. Mislim, da je to ena ključnih točk, ki bi lahko pripeljala do spremembe v Afganistanu, torej izobraževanje mladih in tako naprej. Tako bi lahko namreč povečali strpnost med obema spoloma. Hvala. Hvala, gospod Weigl. Alde, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Richard, tudi jaz se pridružujem najlepšim željam za tvojo prihodnost. V veliko veselje mi je bilo sodelovati s teboj v zadnjih nekaj letih. Imam vprašanje v zvezi z ključnim vprašanjem za me na področju Afganistana. Pred nekaj leti smo že govorili Afganist, o Afganistanu in Spomnim se, da smo takrat govorili, da bi vojsko umaknili do leta 2011. To se ni zgodilo. To se ni zgodilo, zato ker so talibani bili zelo močni in talibani so vedno močnejši. Upali pa smo, da bodo počasi izginili. Talibani ne bodo izginili. Moje vprašanje je, ali obstaja kakšna možnost, da bi imeli morda neke vrste pobudo za to, da bi spodbudili spravo v tej državi. Kaj ti? Meni se zdi jasno, da so v Afganistanu konflikt najprej spodbujali Rusi, potem pa naši prijatelji, američani in tako naprej. In edini način, da problem rešimo, je, da omogočimo, da bodo Afganistanci aktivno poskušali probleme rešiti sami. Zanima me, kakšna bi tukaj lahko bila vloga Evropske unije. Nedavno so me presenetile besede predsednika komisije rekel, je, da potrebujemo ministra za zunanje zadeve v Evropski uniji. Nekoga, ki bi lahko sedel za mizo, ko se govori o zapletenih mednarodnih vprašanjih. Morda nikoli ne bomo imeli ministra za zunanje zadeve, vsaj ne v tej obliki. Posebno mislim, da bi morali razvijati pobude tam, kjer imamo dovolj vpliva. poskusiti bi morali ukrepati tam, kjer bi lahko pomagali rešiti situacijo. In v primeru Afganistana bi to lahko bila vloga Evropske unije. Hvala. Hvala lepa, gospod Kupkan. Hvala lepa, Richard. Zelo lepo te je videti v tej funkciji. Mislim, da to samo odraža tvoje trdo delo v našem odboru. Dolga leta si bil zelo predan delo v našem odboru. Res ti želim vse najboljše v prihodnosti in pričakujem, da bomo še slišali kaj o tebi v prihodnosti. Pozitivnega seveda. Gospa generalna sekretarka, čisto splošno vprašanje imam za vas. Pred desetimi leti približno smo vsi govorili, da NATO ne sme izgubiti Afganistana ne smemo izgubiti v Afganistanu. To je zadnja stvar, ki si jo lahko privoščimo. Zanima me, kako bi vi komentirali te izjave danes. Hvala. Very... Hvala lepa še enkrat eh, za zelo prijazne besede, gospod Eno, gospod Vajgl, gospod eh, Kukan. Ampak tukaj so pomembne stvari, o katerih moramo govoriti, ko govorimo o Afganistanu, gospa generalna sekretarka. Hvala lepa, naj začnem vprašanje migrantov z morda napačnim razumevanjem zadeve, ki ste jo omenjali. Kot prvo mislim, da smo priča zavajočim poročilom. Gre za skupno pobudo nas in vsega afganistanske vlade v boju proti nezakonitemu preseljevanju. Gre za trgovanje z ljudmi, trgovanje z mamili v okviru sporazumov o vračanju za tiste, ki ne izpolnjujejo pogojev za azile. Ob čemer je treba spoštovati mednarodno eh, pravo in vse ostale predpise. Ljudje, ki prihajajo iz vojnih območjih, seveda imajo pravico do mednarodne zaščite. Če si pogledate stopnjo sprijena, sprijema beguncev, se je ta povečala za 60 odstotkov, kar je posledica vse slabše varnostne situacije, kot je povedala gospa Loh Bihtihler. Tukaj tudi ni proporcionalnosti, kar je bilo tudi napačno razumljeno, kot je povedal gospod Martins na konferenci, ekonomska oziroma gospodarska pomoč ni pogoj za vračanje nezakonitih eh, priseljencev. Potem je bilo tukaj vprašanje pogojenosti za gospodarsko pomoč. Naj odgovorim še na to. Ni pogojevanja še enkrat. Ko gre za to, kako se porablja denar, bomo seveda skrbno spremljali izvajanje načrta reform. Seveda se je marsikaj že zgodilo. Ministr za finance je bil povabljen pred nekaj meseci v Brusel, kjer so potekali zelo koristne razprave. Cela vrsta korumpiranih sodnikov je bila ostavljena, kar pomeni, da se pravosodje bori proti korupciji. Kar lahko storimo mi je, da jih podpremo z ustreznimi administrativnimi sredstvi, kar je ključnega pomena. Poleg tistih zadev, ki sem jih omenjala, naprimer podpora pri razvoju podeželja, izobraževanju in zdravstvu. Potem je bilo tukaj vprašanje o Indiji, Pakistanu. Kot se zavedate, gre za zelo občutljiva vprašanja s katerimi se vse čas ukvarjamo v dialogu z obema državama na ravni visoke predstavnice, tudi na moji ravni in tudi na drugih ravneh, kar je tudi del strateškega dialoga z Pakistanom in eh, dialogu z indijskim zunanim ministrom. Vprašanje žensk, kot sem vas razumela, kaj storiti da bi spodbujali izobraževanje žensk oziroma kako bolje vključiti ženske v družbo. Ključnega pomena pri tej temi je seveda izobraževanje. Na tem področju je bilo marsikaj že storjenega. In to je vprašanje, o katerem sem se sama neposredno pogovarjala z našimi sogovorniki. V moje presenečenje je so ženske povedali, da je treba sprijeti realnost eh, družbe, v katerih prevladujejo moški. Zato nam je treba pomagati z izobraževanjem za vse. Lahko pa ponudimo usposabljanje za ženske, vzpostavljeni so bili v pro programi za ženske znotraj Evropske unije, ponujamo tudi karijere za ženske v okviru poslovnih forumov, že prejšnji poslovni forumi so bili namenjeni specifično spodbujanju žensk in omogočanju dostopa do finančnih sredstev. Tukaj je bilo vprašanje glede financiranja strani Evropske unije po Brexitu. Na to ne morem odgovoriti, ker to vsekako ni bil del konference. Čeprav gre seveda za relevantno vprašanje. gospod Vajgel je spraševal po možni vlogi Evropske unije. Evropska unija je že zelo angažirana. Naš posebni predstavnik eh, se zelo angažira tudi pri dogovor z Hekmakjark eh, skupino. Gre za jasen signal, da to vrstni dogovori držijo in tako je tudi sprava mogoča če to razširimo na druge skupine, predvsem na talibane. Kar je izjemnega pomena je, da bo ta dogovor tudi izpeljan tako, kot je bilo predvideno. To je seveda naloga za afganistansko vlado, pri čemer bomo mi pomagali. Zelo pomembno vprašanje pa je tukaj tudi vprašanje pravic žensk, na kar sem pozorila že v svojem uvodu. Gospod eh, Kukan. Uh, ko ste rekli, da si NATO ne more privoščiti izgubiti Afganistan, moram reči, da si mi ne moramo privoščiti izgubiti Afganistan. Tukaj gre za varnostno vprašanje za Evropsko unijo, sploh eh, po 11. septembru. Gre za politično in humanitarno vprašanje. Zato bomo tam ostali. In to je pomembno tudi za regionalni kontekst. Ta konferenca se je predvsem ukvarjala z Afganistanom ampak že mesece in skoraj leta ponujamo čezmejni regionalni pristop. Zato ni bilo na ključje, na ključje, da istočasno potekalo srečanje z srednjeazijskimi državami. Z petimi centralnoazijskimi državami imamo tudi petkrat letno varnostne razgovore z podarkom na sodelovanju, tudi gospodarske. Tukaj imamo celo vrsto potencijalov, ki jih še nismo izkoristili, ne samo na politični ravni, ampak tudi gospodarski ravni, gre za vprašanje povezljivosti. Pravzaprav in tisoč in podobni projekti prispevajo k razvoju regije in imajo potencijal, da se razširijo čez meje Afganistana. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. Če dovolite, naj povem, da ste tukaj prvič v Apetu, se boste pa vračali. Hvala lepa za vaš prispevek eh, in za vse prihodnje, ki jih boste še imeli, ko mene ne bo več eh, tukaj. Hvala lepa še enkrat. Zdaj bomo nadaljevali. Glede izvajanja skupne zunanje in varnostne politike je poročevali sam gospod eh, Brok, potem pa gre tudi za trgovinski sporazum za Kolumbijo in Perujem ob upoštevanju Ekvadorja. Zato, ker je torej poročeval gospod Brok, predlagam, da počakamo na. Kolegen und Kollegen. Kolegice in kolegi. Genosse van Balen fragt das Wort. Tovariš van Balen. Želite besedo, ne? Ja. Kakorkoli, prisrčno pozdravljeni pri peti točki na našem dnevnem redu, kjer gre za izvajanje skupne zunanje in varnostne politike. Poročilo imate, oziroma snutek poročila. natančno predstavljal. Saj predvidevam, da ste poročilo že prebrali. Samo nekaj uvodnih izjav bi podal. Do 17. oktober vas prosim, da vložite predloge sprememb, o katerih bomo razpravljali 8. novembra tudi z predstavniki nacionalnih parlamentov, ki bodo takrat tukaj. To je lahko zelo zanimiva razprava za nacionalne parlamente. 10. decembra na plenarnem zasedanju, v mesecu decembru pa bi o tem glasovali. Imamo zelo široko zastavljeno zunanjo varnostno politiko, kjer smo priča zanimivemu razvoju. vidimo, da se izzivi povečujejo, mogoče se ne povečujejo, ampak postajajo vedno bolj jasni. Poročilo je formalno vezano na poročilo službe za zunanje delovanje, da pa ima predlog globalne strategije z vlogo podpredsednice v njeni strategije, ki jo je predstavila v Bratislavi. To poročilo je povezano z nacionalnimi predlogi, nemško-francoski pobudi, kot tudi govorom Žana Kluda Junkerja v Evropskem parlamentu, ter posledicami, ki so s tem povezane za bratislavsko strategijo ali roadmap iz Bratislave. decembra bo to na dnevnem redu plenarnega zasedanja, kar je dobro, ker je to povezano tudi z Evropskim svetom, ki se bo na decembrski sej ukvarjal z vprašanjem evropske zunanje in varnostne politike v okviru Bratislavske strategije. To bo torej časovno tudi zelo dober termin za to razpravo. S tem se ukvarja tudi naše sosedstvo, ki ni najlepši ali v najboljšem stanju. To, kar moramo potegniti iz razvoja dogodkov v naših sosednjih državah, ne samo v Ukrajini, ampak tudi v Belorusiji in ostalih, vodi seveda do razprav o odnosu z samo Rusijo. Že deset eh, dni sem mnenja, da ta razprava o odnosu z Rusijo mora biti povezana tudi z odnosi z jugom in bližnjim vzhodom. To mnenje bom še diferenciral naprej. Dejstvo pa je, da pri mnogih vprašanjih potrebujemo sodelovanje Rusije pri premagovanju mednarodnih kriz. ko gre za vprašanje Ukrajine, kjer bomo podaljšali sankcije, če minski sporozum ne bo deloval. Kljub vsemu temu pa še naprej potrebujemo sodelovanje z Rusijo. Odkar Rusija v Siriji ni več partner za mirno rešitev, ampak eh, je postala stranka vojni. so se časi spremenili. Karte so se premešane. Tako da moramo ponovno razmisliti, kako se lotiti te zadeve. Kar zadeva sankcije. Bi morali sprejeti drugačne okrepe, ne da bomo čez eh, pol leta Putin vedel, da ukrepi ne bodo več eh, delovali. Zato ne bi smeli podaljševati teh sankcij za pol leta, ampak za eno leto, kar še ni v poročilu, pa še bo. Če to naredimo, bomo pokazali, da mislimo resno, ni pa vsake šest mesecev podaljševanje ukrepov. Pri sankcijah moramo razmisliti tudi o tem, da bi prišli na sistem, kot smo ga imeli pred eh, leti in sicer, da bi to vključili tehnične naprave, ki jih potrebujemo za vojaško industrijo, za pridobivanje nafte in eh, plina. Tako da bi preprečili, da bi prihajalo do obstreljevanja bolnic. To je še ena tema. Nadaljna tema je, kako lahko spostavimo notranjo in zunanjo varnost. kako sta povezana klasična vojna in terorizem, kako lahko vzpostavimo srednje povezave in kako lahko, kako se lahko v širšem vsegu borimo proti vzrokom za beko oziroma za migracije vse skupaj moramo povezati z gospodarsko politiko, s trgovinsko politiko, če govorimo naprimer od Afriki. Vprašanje rešitve življenjske perspektive za Afričane ob upoštevanju demografskega razvoja v Afriki mora biti v središču pozornosti, ko govorimo o migranski krizi. Ko govorimo o pri razporeditvi, o sodelovanju z Egiptom, Libijo ali Turčijo, pri boju proti tih otapcem z ljudmi. Vse to je boj proti simptomom, ne boj proti vzrokom. V Siriji moramo vzpostaviti mir, v Afriki pa moramo reševati razvojne probleme kar je še teže in bolj dolgoročno kot prvo. Zato je treba zunanjo politiko drugače razumeti, ker k temu sodijo tudi druge zadeve, to so pošteni trgovinski sporozumi, boj proti podnebnim spremembam in podobno. Če tega ne bomo razumeli, nam ne bo uspelo. Zato se zauzemam za kreativno zunanjo politiko, ki bo reševala naše probleme in ne bo eh, poskrbela za zapiranje Evrope za visokimi zidovi. Če si tega ne želimo, potem moramo voditi boljšo zunanjo politiko, zunanjo razvojno politiko, trgovinsko politiko. In te povezave se vedno boljše kažejo v razpravah o tem eh, razpravljamo vedno bolj odprto. O tem smo razpravljali v Bratislavi. Ampak za to potrebujemo večje sposobnosti in večje sodelovanje tudi med obveščevalnimi službami. Pogosto govorimo o tem v o okviru obramne politike, neki štab, skupna javna naročila, vprašanja, o katerih pred eh, pol leta še niso smeli govoriti, ker bi s tem povzročili Brexit. Zdaj pa so to zadeve, ki jih moramo nujno izpeljati. Zato je tudi pozitivno, da so se države v svoji večini zauzemale za to pot. Razen zunanje ministra Johnsona je proti še minister Felen. In to je bila zelo smešna situacija. Kajti britanski obramni minister je povedal, da tega ne moremo narediti, ker ogrožamo NATO. Generalni sekretar NATO pa je na istem sestanku povedal, da to vse pomaga NATO. nasprotju z tem, kar je povedal gospod Fejlen, to pomaga na to. In to bi morali zdaj izkoristiti. In britanskim kolegom lahko povem, da tisti, ki želijo ven, ne smejo drugim pridigati, kaj naj storijo. To lahko negativno vpliva na pogajanja o Brexitu. Pri Brexitu želimo biti konstruktivni, v vzajemnem interesu, ne smejiti za neko maščevanje rezultat nas mora vse pripeljati naprej, ampak moramo biti pošteni na vseh straneh. In to pomeni tudi omogočene nestalne strukture sodelovanja v Evropski uniji. Tukaj še marsikaj, ampak eh, s tem bi zaenkrat zaključil. Prosim tudi za vaše predloge in komentarje. Eh, pripravljam se tudi z vami razpravljati o vaših eh, predlogih in jih vključiti v svoje poročilo, tako da bo to še bogatejši. Hvala lepa za pozornost. Besedo pa ima kdo? Gospa Kanjete. Gospod Kanjete. Thank you, I was not expecting... Gospa Kanjete. Nisem. Nisem pričakovala, da bom prva iz stranka. Gospod eh, predsednik, naj povem, da mi je vaše poročilo zelo všeč, sredi tega, ker resnično zajema čas, v katerem smo se znašli. Bi pa komentirala dve, tri zadeve. Dobro je, da države članice pozivate k temu, da dva odstotka BDP-ja namenijo za to področje. 20 odstotkov obramnega proračuna naj bi namenili na eh, večjo opremo. Rekla pa bi še, podobno prizadevanj na področju diplomacije, to se pravi tri odstotke BDP-ja naj bi namenili v, na, za to področje. Nekaj besed o glavnem štabu. Ko so se pojavile te razprave, sem se posvetovala z ministrstvoma za obrambo in zunanje zadeve v Latviji. vse the headquarters štab je težko sprejemljiva. Zato moramo jasno pokazati, da ne gre za vzpostavitev nove strukture za dobavo generalov, kot nam je, kot mi je povedal eden od svetovalcev, ampak gre za vzpostavitev neke zmogljivosti za koordinacijo, za to, da bi boljše koordinirali cilje vilna in eh, vojaška sredstva. No, hvala lepa. Bom pa tudi pripravila predloge sprememb na vaše poročilo. Hvala lepa. Prebral bom prispevek. Prispevek Knuta Fleckensteina. So, let's see what he wrote. Um, no, poglejmo, kaj je napisal. Hvala lepa poročevalcu, predsedniku odbora AFET za uh, osnotek poročila, ki dobro upošteva novo evropsko globalno strategijo, ki je bila predstavljena 27. junija na Evropskem svetu in o katerem je parlament razpravljal 6. julija. Res je, Evropska unija mora odigrati pomembnejšo vlogo v globalnih eh, zadevah. Evropski državljani imajo velika pričakovanja od eh, službe za zunanje eh, zadeve in pričakuje, da bo Evropska unija bolj učinkovita, da bomo zaščitili njihova življenja in blaginjo ob spoštovanju človekovih pravic, spodbujanju politične in ekonomske stabilnosti in varnosti v bližnji soseščini in prispevali na smiseln način pri boju proti terorizmu in podnebnim spremembam ter drugim izzivom. Ti globalni izzivi bodo seveda zahtevali neko globalno strategijo in stalno pregledovanje te strategiji, zato potrebujemo neko letno razpravo o izvajanju strategije. Ne preseneča da ob služitvi eh, novih pobud in nove strategije, globalne strategije, to poročilo velik del posveča tudi varnostnim silam. Potrebujemo, moramo tudi izkoristiti instrumente, ki jih imamo na voljo za obramne cilje. Pomembno je, da države članice ponudijo oziroma vložijo ustrezna sredstva ne da se zatekamo, ko je vedno več orožja, ampak se prepriči podvajanje in razdrobitev zmogljivosti držav članic z poglobljeno njim sodelovanje na področju obramnih zadev. Še vedno pa mislim, da, Evrops, da je, so možnosti evropske diplomacije nekaj, kar je treba uporabiti za krepitev multilateralne diplomacije. Evropska politika mora prispevati k bolj učinkoviti diplomaciji na mednarodni ravni. Cilj je tudi konsolidacija službe za zunanje delovanje z konsolidacijo njenih načrtovanih sposobnosti in kodencijsko vlogo, kot tudi zagotavljanjem evropske vloge. Tako da podpiramo priporočila poročevalca v osnutku poročila. Naj zaključim z osebno noto, popolnoma se strinjam s tem. In tukaj imamo tudi veliko tistih, ki si želijo ukrepiti raziskave in razvoj na področju obrambe. Prav tako je treba to vprašanje vključiti v trgovinska vprašanja trgovanje z orožjem in izvoz orožja mora biti nekaj, kar moramo organizirati na koherentni način. Države pa uporabljajo izvoze orožja kot eh, sredstvo zunanje politike in tukaj bi morali stremeti k večji harmonizaciji. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa. Če si pogledamo vse težave, s katerimi se soočamo v tej regiji, moramo reči, da Latinska Amerika ni nepomembna, enako velja za Azijo, za Afriko, vsekakor pa se moramo sredotočiti na našo regijo in pa ponovno se strinjam to, kar piše v poročilu, da se moramo sredotočiti na naše zmogljivosti, to se pravi, da moramo vložiti denar eh, tam, kjer želimo nekaj doseči. NATO bo odigral ključno vlogo, ko bo eh, Velika Britanija zapustila Evropsko unijo. Še bolj pomembna organizacija bo to. Če si pogledamo pristop eh, po dveh eh, tirnicah do Rusije, lahko menimo po eni strani sankcije, po drugi strani pa Rusija doslej ni storila nič, da bi lahko odpravili te sankcije. In glede na to, da je artilerija, da je topništvo iz Rusije prišlo v Ukrajino in se vrnilo v Rusijo, to pomeni, da bo kmalo znanega več o vlogi Rusije v Ukrajini, kar bo pripeljalo do še več sankcij, ne manj. Ampak bomo videli, poročilo je zelo dobro in se vam zanj zahvaljujem. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa za osnotek poročila. Strinjamo se z Marsičem, kar ste napisali, da se soočamo z veliko krizo na zunanjem področju. Imamo nekaj pomislekov, glede katerih bomo vložili predloge sprememb. Naj izpostavim dva. Kot prvo, menimo, da zadeve niso tako mračne, kot se včasih zdi in kot se včasih kaže. Evropska unija včasih ne zna dobro mm, komunicirati svojim državljanom svoje politične vprašanje uspehe. Tudi evropska zunanja politika ima svoje uspehe, o katerih nišče nič ne ve zunaj teh eh, prostorov. Tako da moramo nekaj narediti pri komunikaciji. Popolnoma se strinjamo, da mora biti trgovinska politika povezana z varnostno obramno in zunanjo politiko in eh, treba je ugotoviti, kaj so najnovnejše naloge, kjer nas nekoliko skrbi so kratkoročni, srednjeročni problemi z migracijami in vlaganje v varnostno območje na tak način, ki ni najboljši. Predvsem pa ne smemo pozabiti na eno naših glavnih nalog, to je preprečevanje konfliktov. No, veliko nalogo tudi vsega, pri razreševanju sporov, ampak ne smemo pozabiti, da je preprečevanje sporov v nekaterih regijah bistveno pomembnejše kot eh, direktno vključevanje. Vsem tem, kar sem povedal, naj sporočim še to, da bomo vložili predloge iz premeng vašemu poročilu, za katerega se zahvaljujemo. Hvala lepa s tem velikim poročilom je velik problem, skoraj predobro je, da bi ga spreminjali. Ampak vsi se bomo potrudili po najboljših močeh, da ga še izboljšamo. Menim, da je ključnega pomena, da imamo realistično analizo, ki pa ne bo pogubna analiza svetovne situacije mnogi politiki radi živijo v preteklosti in upajo, da se bo ponovno spostavila stara realnost. To poročilo se poskuša soočati z novo realnostjo in kaže, da je trenutna kriza tudi priložnost. To je zelo pozitivna zadeva. Kar pa zahteva sprejemo mentalitete pri državah članice, članicah. Evropska unija je lahko močan svetovni akter, če bodo države članice sodelovale. Vsi se s tem strinjamo. Ampak s tem so povezani tudi finančni prispevki. Zunanja in varnostna politika zahteva svoje investicije in ne strinjam se popolnoma za osim odstavkom, kjer poročevali so ugotavljali, da je edina eh, možnost za okrepitev eh, varnostne zmogljivosti z sinergijami in eh, sodelovanjem na področju obrambe. Vsem se strinjam, ampak kdaj pa bomo v časih, ko ne bo finančnih omejitev? Zato moramo spremeniti svojo mentaliteto, način razmišljanja. Ni, če nismo pripravljeni ustrezno prispevati v kriznih časih, bomo mogoče jutri morali reagirati v vojnih časih. Finančni prispevki v obrambo danes bodo preprečili v vojno jutri. Zato bi morali podpreti deveti eh, odstavek. To je močno sporočilo Evropskega parlamenta, da je potrebno dodatno finančno vprašanje sodelovanje držav članic eh, v okviru večletnega finančnega okvira. In da poskrbiramo tudi prenosa od implementacije v okviru stalne strukture za sodelovanje. Če govorimo o implementacije, izmenjava informacij med Europolom in Evjastom je tukaj omenjeno. Kar pa še posebej potrebujemo, je izmenjava obveščevalnih podatkov med državami članicami. Na konvenciji v Krakovo o kibernetski varnosti prejšnji teden je bil sklep, da izmenjava obveščevalnih podatkov med državami deluje, če imajo države oziroma udeleženi uradniki dobre medsebojne odnose. Kar pa zadeva Rusijo, se strinjam z pozivom k bolj realistični strategiji. In tukaj si ne moramo privošiti biti razdeljeni. Evropska unija mora pridobiti kredibilnost pri odnosu do Rusije, kar je odvisno od naše enotnosti in trdnosti pri obrambi mednarodnega prava, kar vključuje nadaljevanje sankcij. Zato bi deseti odstavek morali še bolj jasno povedati glede poglobitve odnosov z ZDA in Kanado. To ni samo strateški cilj, ampak je nujno, če naj bi imeli kakršenkoli vpliv na Rusijo. Če govorimo o kibernetski varnosti, moramo izpostaviti vključitev te zadeve v vseh odnosih z tretjimi državami. Hvala. Gospod Weigl. Thank you, Chair. I like, I, I think also. Hvala lepa, gospod predsednik. Strenjam se vsemi, ki menijo, da je to zelo celostno poročilo, ki upošteva vse vidike zunanje in varnostne politike ter obramne politike. Vendar pa eh, pogrešam strategijo širitve, glede na proces, ki se je že pred časom začel in se še vedno odvija. Zato si bom dovolil oblikovati predlog eh, v zvezi z širitvijo. Osnovke o naših odnosih z Rusijo v poročilu se mi zdijo uravnoteženi in jih podpiram. Nisem pa prepričan, da je strategija sankcij prinesla pozitivne rezultate. Bojim se da so sankcije še ukrepile eh, režim in resno škodile našim lastnim ekonomskim interesom. Hvala lepa. Gospod Petrle, hvala gospod predsednik, eh, čestitev bi našemu poročevalcu in predsedniku Elmarju Broku za to poročilo in še posebej za drugi odstavek. V prihodnost skupne zunanje varnostne politike in Evropske unije je odvisno od tega, kako bodo ta odstavek pribirali različni akterji. Lahko se strinjamo z realistično diagnozo in ambicioznimi cilji in to ne prvič ampak da eh, pristop in krepitev naše varnostne in obramne zmogljivosti bo mogoče, če bomo imeli ustrezno politično voljo, kar so omenjali že kolegi. To torej pomeni, da moramo imeti enake poglede na Rusijo, Turčijo, Bližnji vzhod, Afriko in druga žarišča, s katerimi se soočamo. Tega še nismo dosegli in ugotavljamo, da meka moč ni dovolj. Potem pa 29. odstavek. Sam bi eksplicitno dodal medkulturni dialog, kulturna diplomacija je omenjena. Mislim pa, da nismo izkoristili v dovoljšni meri to mehko silo, mehko moč vsi partnerji in regije bi morali biti omenjene. Se pa strinjam eh, z gospodom Vajglom, da bi morali omeniti Zahodni Balkan, pa tudi Indijo in Japonsko. Hvala. Gracias, presidente. Yo voy a cambiar al español. Hvala lepa, gospod predsednik. Bom enkrat se spremem, bo govoril špansko vendar se ne, ne bom spremenil edikcij mojih eh, predgovornikov. Hvala lepa vam za vaše poročilo in čestitke za to poročilo. Poročilo je uravnoteženo in se osredotoča na probleme Evropske unije. Popolnoma se strinjam s prvim in drugim odstavkom. Strenjam se z prizadevanji Evropske unije na teh področjih. Mogoče imam nekaj težav z pojmom globalizacije v eh, drugi ali ne, vendar pa sem mnenja, da so vrednote Evropske unije dobro izpostavljeni, na kar smo pogosto pozabljali. Sveda, se ni mogoče posvečati preveč podrobnostim, kajti drugače bi bilo poročilo predolgo. Tudi sam bi si želel, da bi se globalna strategija revidirala vsakih pet let ob koncu političnega cikla. Mislim pa, da je treba še naprej razvijati zunanje in obramno politiko, varnostno in obramno politiko. Nekaj bi še povedal o brexitu, namesto da govorim samo o dobrih zadevah. E, mislim, da je treba na tem področju napredovati. Zato mehko silo, mehko močjo ne bomo mogli storiti vsega. In še Rusija, mnogi v tem parlamentu, tudi jaz. Smo na Rusijo vedno gledali kot na partnersko državo. Ampak to, kar se je dogajalo za Sirijo, je nespremljivo in še nekaj o odnosih med Evropsko unijo in Rusijo, tako ne bo šlo več naprej. Srenjam se tudi z vami v prvem odstavku, da se Evropska unija spreminja in da lahko vidi igra pomembno vlogo pri zagotavljanju stabilnosti in miru v Evropi. Kar pa zadeva normativnost v 21. odstavku, tukaj ne vem, kaj naj bi to pomenilo spoštovanje mednarodnega prava v mednarodnih odnosih eh, ali to, da naj bi se Evropska unija podvrgla nekim normam. Mislim, da treba to še preformulirati in še nekaj k sodelovanju. Združenimi narodi, o tem bi morali še nekaj povedati, ampak poročilo je pravzaprav zelo dobro, čeprav bi ga rad še izboljšal. V šestem stavku govorite o trih idejih, obramba, razvoj in diplomacija, mogoče diplomacija, razvoj in na koncu obramba. Diplomacija, razvoj in potem obramba. To je pravi vrstni red, se nismo v odboru za obrambo. Thank you, Chair. Uh, uh. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Čestitke za osnutek poročila, na katerega smo uh, težko čakali. In seveda nas vi kot predsednik niste razočarali. Pripravili ste odličen proizvod, s katerim smo izjemno zadovoljni. Vendar pa je naš namen danes seveda, da ta osnutek obogatimo in ga še izboljšamo. To poročilo upam, da bo predstavljalo jasen korak naprej. In sicer v smeri globalne strategije, ki jo je predstavila gospa Mogherinjeva. In upam, da Evropska unija ne bo imela le globalne strategije, ampak da bo končno postala tudi strateška partnerica na globalni ravni. Veliko je pozitivnih točk glede sodelovanja, ki je tako zelo pomembno na, v trenutni varnostni situaciji na globalni ravni. V tem trenutku govorimo o sodelovanju med Evropsko unijo in NATO. Ampak to bi morali še posplašiti. Govoriti bi morali o čezatlantskem sodelovanju, o čezatlantskih vezeh. Govorim o eh, Evropski uniji in Združenih državah Amerike. Tako da se zadeve ne bodo razvile v napačno smer eh, po predsedniških volitvah v ZDA. Mislim, da je to sodelovanje pomembno za obe strani in upam, da bo tako tudi ostalo. In upam, da ne bodo prevladale nacionalistične težnje. Strinjam se s kolegi, ki so omenili širitev. Širitev je pomemben instrument za izvajanje reform in za sodelovanje v okviru sosedske politike. Hkrati pa 18. člen, ki govori o tesnem sodelovanju z vzhodnoevropskimi državami, ni dovolj jasen. Kajti govoriti bi morali o dvostranskih zavezah. Priznati moramo, da mi nekoliko zamujamo. Te države so se dobro odrezale in eh, prišle so do določene točke, pri eh, sporazumu o upustitvi vizumskega režima. Mi pa zaostajamo in to moramo priznati. Ne moremo si privoščiti takšnih zamud v pogovorih za svetom in komisijo, kajti to ne koristi nikomor. Mislim, eh, da moramo poskrbeti za rezultate, takoj ko bodo pogoji izpolnjeni. In nekaj v tej smeri bi morali vključiti tudi v to poročilo. Danes eh, bomo kasneje glasovali o poročilu gospe eh, Futige o boju z opr propagando. Trenutno divja informacijska vojna proti Zahodu in mislim, da bi bilo bolje, če bi v izjave v vašem poročilu bolje uskladili z poročilom gospe Fotige, o katerem bomo danes glasovali. Torej, eh, toliko z naše strani in še enkrat čestitke za odličen osnutek. Ja, vielen Dank. Ich bin... Galer. Ja, najlepša hvala. Tudi jaz eh, pozdravljam usmeritev eh, tega poročila. Po eni strani gre za svetovno situacijo, po drugi strani pa tudi za posledice brexita za Evropsko unijo. Vse to je potrebno izkoristiti. Rad bi se osredotočil na deseto točko. Zah Gre za obravnavo stalnega sedeža. Številne prestolnice so na to eh, mogoče nekoliko sovničavo odzvale, zato moramo natančno povedati, kaj želimo z tem doseči gre za to, eh, da eh, želimo eh, vzpostaviti nekšen skupni, nekakšen skupni civilno-vojaški štab, ki bi pomenil povezavo že obstoječih struktur. Tako da bi lahko učinkoviteje izvajali svoje naloge. Gre za to, da se izognemo ustvarjanju novih struktur in da povežemo obstoječe strukture v en sam stalen civilno-vojaški štab. Ne gre zgolj za strateško in operativno načrtovanje, ampak gre za planning and conduct activities. Torej, za enkrat smo načrtovali na ravni Evropske unije. Naši načrti pa so se izvajali na ravni držav članic. Torej, ne gre zgolj za načrtovanje, ampak tudi za izvajanje. To je še potrebno dodati. in gre za misije Evropske unije v okviru eh, Evropske skupne zunanje in obrambne politike. To je potrebno povdariti, tako se bomo izognili sumničevosti v nekaterih državah članicah in še sledeče. Navajate tudi eh, to, da bi morali končno eh, aktivirati pesko. Mogoče bi eh, morali izkoristiti eh, izjave angliškega ministra. Že eh, leta eh, bi lahko eh, to izvajali, že od Lizbone naprej. In mogoče bi zdaj bil čas, da to storimo. In potem bi lahko s proračunom Evropske unije in z sredstvi, ki so nam na voljo, ne le na obramnem področju, dosegli večjo operativno zmogljivost in na ta način bi lažje dosegli naše cilje. In še sankcije. Sankcije so bile potrebne, vsaj po mojem mnenju, in so potrebne. In glede na ravnanje v Siriji, se bomo morali odločiti, ali eh, ne bi bilo potrebno sankcij eh, podaljšati. Ampak eh, sankcije niso imele nobenega pravega učinka. Na civiliziran način smo odgovorili na ravnanje Rusije. V nasprotnem primeru bi poslali tja vojsko. Ampak tega nismo storili uvedli smo zgolj sankcije. Torej, to je bila ponudba Rusiji, da se vrne na skupno diplomatsko raven in eh, da sodeluje pri iskanju rešitev. Torej, govoriti o sankcijah eh, kot eh, o nečem, kar je doseglo ravno nasprotno učinek od tistega, kar smo si želeli, eh, zatem se ne strinjam. Gospod Kukan, hvala lepa. O, prijatelj, e, javil se je še en socialdemokrat. Najlepša hvala. še, eh, ne spomnim se, kdaj je na zadnji poročevalec eh, dobil toliko pohval in še jaz bom moral pristaviti svoj lonček. Edini zadržek, ki ga imam, če to sploh obstaja v teh okoliščinah, je, da bi morali to storiti že prej. Da bi morali to storiti že pred letom. In še nekaj bi rad dodal. Mogoče bi rad nekoliko bolje, bolj izpostavil Sirijo, kot je eh, že izpostavljena v poročilu in naše, eh, našo popolno neaktivnost pri zapolnitvi praznine, ki se je pojavila po prekinitvi pogajanj med Rusijo in pa ZDA to je nekaj, kar zares zahteva, da se, aktivn, da se Evropska unija aktivno vključi. Ljudje zahtevajo rešitev tega konflikta. In Evropska unija bi morala glede tega kaj storiti. In mislim, da ne moremo več dolgo čakati. Še prav posebej ne, v okoliščinah, ki imajo na nas tako velik vpliv kot skoraj na noben drugi konflikt v tej regiji. Hvala lepa. Najlepša hvala. Tudi jaz bom uh, dodal svoje ime na seznam tistih, ki so uh, pohvalili to eh, poročilo oziroma ta osnutek, kajti predsednik Brok je pripravil za res dober osnutek ki izpostavlja vse pomembne izzive, s katerimi se srečuje Evropska unija v zunanji politiki. Strinjam se z sporočilom, da bi morali trenutno situacijo izkoristiti kot priložnost, da vzpostavimo bolj učinkovito skupno eh, zunanjo in obrambno politiko. Poleg tega se strinjam tudi z tem, da bi morali okrepiti pozitivne vedike evropske zunanje politike. Govorim eh, recimo o sodelovanju na mednarodni ravni. Evropska unija bi morala ukrepiti svoje odnose s strateškimi partnericami in ostati bi morala verodostojna uh, sila na uh, mednarodnem prizorišču. Hkrati pa mora biti Evropska unija enotna, ko gre za dejavnosti na eh, mednarodni ravni, recimo v okviru Združenih narodov. V tem trenutku temu ni tako. Mislim, da se moramo osredotočiti tudi na naše sosedstvo, našo soseščino in na eh, cilje in rezultate, ki smo jih tam dosegli. Preveriti moramo, ali naši instrumenti delujejo in ali imajo pozitiven učinek na našo zunanjo politiko. Ko govorimo o varnosti, se moramo zavedati zapletenosti te teme. Evropska unija se srečuje z velikimi varnostnimi grož, grožnjami, terorizmom, eh, eh, potem eh, kibernetskim terorizmom eh, in tako naprej. Torej, gre za globalen problem, pri čemer potrebujemo sodelovanje znotraj Evropske unije, pa tudi z državami partnericami in z partnerskimi organizacijami. Torej, kaj storiti z poročilom sedaj? Strinjam se s kolegi, ki so eh, dodali, da bi bilo dobro dodati kakšen stavek tu in tam, zato da eh, bi naredili natančnejši načrt za prihodnost. Mogoče eh, bo potrebno to besedilo še nekoliko izpiliti. Ampak na takšen način, da ne bo oškad, oškodovana uravnoteženost eh, tega eh, poročila, kaj te gre za zelo občutljivo temo. Hvala lepa. Hvala lepa za vse komentarje. Torej, najprej gospa Kalnjete, dva odstotka in sinergijski učinki dva odstotka oziroma dvig prispevkov eh, za obrambo na dva odstotka. To je napredek z nič cela sedem odstotka. Takšna je pač trenutna situacija. Mislim, da je ta zahteva realistična. Če eh, si pa ogledamo proračunsko situacijo v državah članicah, mislim, da je poziv k sinergijskim učinkom še toliko bolj upravičen. Jaz želim doseči cilje. In cela vrsta držav članic ima v obrambnem sektorju krovne stroške, ki znašajo tudi do 80 odstotkov torej uh, nimajo več manevrskega prostora za vojake. In celo v moji državi uh, znaša ta odstotek 46-47 odstotkov. V Nemčiji imam občutek, da imamo manj vojakov kot pa uradnikov, ki se ukvarjajo z javnimi naročili in z javnimi razpisi na področju obrambe. Reforme so vodile v znižanje števila vojakov. Mislim, da je vprašanje sinergijskih učinkov tudi tema, ki bi jo morali obravnavati v javnosti. Države članice ne želijo sodelovati in zaradi tega zapravljajo sredstva tam, kjer bi jih lahko privrčevali. Tukaj govorim predvsem o raziskavah in pa o javnih naročilih na splošno. Mislim, da bi lahko na tem področju državljane prepričali, da bi eh, lahko z eh, njihovimi sredstvi dosegli še več. Mislim, da mora ta razprava potekati v javnosti, kajti ministri za obrambo tega zagotava ne bodo obravnavali v javnosti. In eh, cela vrsta uradnikov, to je vprašanje, ki spada v pristojnost eh, nacionalne suverenosti. To moramo ustrezno izkoristiti. Tukaj ne gre za alternativo tema dvema odstotkoma, ampak za dopolnilo. Od gospe Kaljete pa eh, do eh, gospoda Galerja eh, so se pojavila vprašanja v zvezi z vojaškim štabom. Mislim, da o tem ni potrebno več razpravljati, to bomo že rešili. Mislim, da že imamo tudi zelo jasne zahteve glede tega in zelo jasne navedbe, da bo to urejeno. Torej, prepričan sem, da bomo našli razumen kompromis. Enako pa verjamem tudi kolega Kukan, da bomo v primernem trenutku tudi izpilili to besedilo oziroma ga posodobili, eh, recimo kot v primeru Sirije. To bomo storili eh, z pomočjo predlogov sprememb. Ta osnutek je bil pripravljen, eh, ko se še nisem tako zelo spoznal nad Sirijo, kot se danes in ko še nisem vedel, kaj vse se je tam zgodilo. Govorimo o dogodkih v zadnjih dneh. potem pa vprašanje mehke in trde moči. Kolega Lic, kolega Mesarič, še vedno se zauzemamo za preprečevanje konfliktov. Vse ostalo že pomeni neuspeh politike. Ampak včasih potrebujemo tudi to trdo moč, zato da bi lahko prepričali konflikte. In tega pogosto ne zagotavljamo smo največja donatorka za eh, Sirijo, ampak ko gre za vprašanje vojne in miru, nas nihče ne jemlje, jemlje resno. In mislim, da je to ključno vprašanje, na katerega moramo tudi ustrezno odgovoriti. Na ta način se bomo lažje uveljavili. Mislim, da nam bo to tudi uspelo, gospod Weigl, širitev. To si bomo morali še ogledati. Ne vem, kako bomo to vključili. Dejali smo, da je širitev pomemben politični cilj in jasno eh, moramo povdariti tudi, eh, da so bile eh, dosedanje širitve pomembne tudi za vzpostavitev miru, ampak širitev pomeni tudi meje in uh, govoriti je potrebno tudi o sposobnosti delovanja Evropske unije. In uh, potrebno se zastaviti vprašanje, ali bi morali poleg uh, polnopravnega članstva uvesti še kak nov instrument, kot recimo gospodarsko sodelovanje uh, posebne vrste, kot recimo v primeru Norveške gre za uh, to, ali uh, lahko določene države izpolnijo pogoje in ali smo jih mi sposobni sprejeti. Torej, najprej bo potrebno počistiti po lastni hiši. To pa ne pomeni, da se eh, odrekamo balkanski perspektivi, da me ne boste narobe razumeli. Ampak mislim, da potrebujemo nekakšen nov instrument. Recimo za države vzhodnega partnerstva za Turčijo mogoče za nek določen čas. Torej, če eh, boste imeli kakršne koli predloge za izboljšanje tega besedila, jih bom vsekakor zelo vesel. E, to je bil hkrati tudi odgovor gospodu Petrletu. Milan Mon, globalizacija, potrebno se osredotočiti na probleme, ki se pojavljajo v tem okviru, Brexit. Povsem jasno mi je, da izstop Združenega kraljestva pomeni ošibitev naših obrambnih sposobnosti, kljub vsem možnostim, eh, ki jih imamo. Ampak vsekakor bi bilo za nas najboljše, če bi eh, konstruktivno Združeno kraljestvo sodelovalo v evropski zunanji in obrambni politiki. Zato moramo razmisliti tudi o tem v nadaljnih eh, pogajanjih, o brexitu. Obdržati moramo seveda obrambne zmogljivosti eh, Velike Britanije. Mogoče nam bo še kaj padlo na pamet. Tako da ne bi prišlo do popolnega eh, neuspeha pri tem vprašanju, Bilo bi mi zelo žal, če bi se to zgodilo. Potem pa kulturna, vprašanje kulture in pa uh, prava. Mislim, da je tukaj potrebno mogoče zadeve še nekoliko natančneje formulirati. Diplomacija, obramba in tako naprej. Kolega Ostrevičius, NATO. je za Evropo nujno potreben, če želimo zagotoviti kolektivno varnost. To pogosto poudarjamo. Seveda pa poudarjamo tudi, da moramo še okrepiti odnose z ZDA. Če boste zapisali kakšen stavek, ki bo dobil podporo celotnega parlamenta, vam bom za to hvaležen. Ampak ne želim boja glede tega, dokolikšne mere naj bi okrepili odnose z ZDA. Paziti moramo, da ne bo eh, prišlo do spopada znotraj parlamenta glede tega vprašanja. Uh, upam, da uh, bomo do decembra uh, sprejeli končno odločitev kako so se uh, zadeve razpletle pri trialogu, je šlo eh, dobro, ne? Ne glede na moje poročilo, mislim, da moramo še razpravljati z kolegi v odboru Libe. gre za to, da je potrebno smiselno rešiti vprašanje izvedbenih eh, in pa delegiranih aktov. Ne moramo enostavno prodati parlamenta. Po drugi strani pa moramo biti sposobni delovati. In zato se ni vedno potrebno opirati na razum parlamenta, ampak bi bilo včasih potrebno k razumu pozvati tudi komisijo in svet. Zato se mi ne zdi dobro, če predstavniki sveta eh, pošljajo svoje predstavnike eh, v, na vrh eh, z Ukrajino, zato da bi prisilili parlament, da končno popusti. Na ta način ne bomo našli rešitev. Potem pa generalni štab, o tem sem že govoril. In eh, potem eh, še sposobnost načrtovanja in izvajanja. tukaj ne gre eh, zgolj za povezovanje, gre tudi za dodano vrednost. To je potrebno povdariti. Torej, pri sposobnosti delovanja mora iti za dodano vrednost, za kvalitativni preskok, tako bi to opisal. In to je potrebno jasneje izpostaviti. Tako da bo vidnejša razlika v primerjavi s sedanjo situacijo. Jah, no, tako mislim, da sem odgovoril na vprašanje in najlepša hvala. Pričakujem pa že vaše prispevke. In pripravljen sem tudi na pogovore v prihodnjih dneh v primeru nesporazumov. Najlepša hvala. S tem prehajamo k naslednji točki na našem dnevnem redu. Oh. Äh, prihajamo k, prihajamo k pomembnemu poročilu. Gre za pristop k trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani ob upoštevanju pristopa Ekvadorja. Mislim, da mi ni potrebno imeti prispevka na to temo, kajti tukaj gre za izjemno tehnično poročilo. Sem, bom pa z veseljem odgovoril na morebitno vprašanje. Če pa ni vprašanj. Potem bi rad zgolj urisal časovnico. 4. oktobra je bil rok za ložitev predlogov sprememb, se mi zdi. Tako da se lahko že pogovarjamo o predlogi sprememb. A jih že imam? A, ni jih bilo. Aha. Dobro. 20. oktobra bomo torej glasovali v odboru. Gospod Havit pa se javi v besedi. Res je to zelo nesporna tema, ampak se upravičujem, Elmer, če bom eh, kot poročevalcu senci povedal nekaj besed. Še zadnjič. zdaj se Ekvador ponovno vključuje v eh, ta trgovinski sporazum, kar je dobro za nas. Eh, gre seveda za okoljsko zelo občutljivo eh, temo. Tri konference na temo okolja so potekale in Eh, Ekvadorci eh, so v Združenih narodih bili tudi eni izmed tistih, ki so pomagali uresničiti eh, konvencijo o osebah z invalidnostjo in pomagali so tudi pri konvenciji v Združenih narodov o pravicah v trgovini in podjetništvu. In o tem smo se pogovarjali z veleposlanikom. Mislim, da je to uh, zelo uh, dober korak naprej in mislim, da se moramo zavedati tudi pomena političnega sodelovanja med nami in Ekvadorjem. Pozdravljam pa tvoja priporočila temu odboru. Najlepša hvala, strinjam se. Ampak mislim, da moramo storiti vsaj toliko kot pri drugih državah. Zahtevati moramo, da se spoštujejo človekove pravice, še prav posebej eh, svoboda eh, izražanja in svoboda medijev. In sicer na ustrezen način moramo to izraziti. Gospod Šolc je zmeraj pripravljen na resolucije zoper druge države. Kaj pa Ekvador? Ne predlagate nobene resolucije. Menil bi, da bi bila takšna resolucija zanimiva. In sicer. Uh, lahko podarimo, da imamo to sodelovanje, ki ga je orisal že gospod Howitt, ampak da upozarjamo seveda na spoštovanje človekovih pravic. Ja? Želi še kdo besedo? Ne? Mislim, ali smo v Kolumbiji že razpravljali? Ne, to je jutri na dnevnem redu. In Gruzija tudi je. Ja. Ja? Imamo še pol ure časa. Mm, nima smisla, da zdaj mm, kam gremo in se potem čez pol ure ponovno dobimo. Podajte mi kakšen predlog, o kateri temi bi razpravljali. Mogoče bi lahko v Siriji spregovorili. Je to primeren trenutek, kaj pravite?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 Kajti, kot vidite, se konflikt na tem področju nadaljuje in povzroča velike težave. Seveda želimo vsi skupaj najti rešitev med eh, ZDA in Rusijo. Gre za vzpostavitev premjerja in za ponovn zagon ženevskega procesa. Potrebujemo sporazum za Satovim režimom. Ampak nažalost Asata ne zanima uh, mirna rešitev, ampak vojaško posredovanje. Ponudba, da lahko Alepo ljudje zapustijo, nič drugega kot pa dokaz, da gre za zadnji napad na upornike v Alepu. Težko si predstavljam, kako bi lahko takšen predsednik ponovno vodil državo. To bo mogoče le z uporabo sile. in zato moramo ponovno razpravljati o ženevskih pogajanjih ZDA, Rusija, eh, države, ki so odeležene v posredniško vojno, Saudska Arabija, Teheran in Turčija, ki igra ravno tako zelo pomembno vlogo mogoče bi lahko eh, vse te države našle rešitev in se skupaj borile proti islamski državi. To bi zmanjšalo izseljevanje in ljudje bi se lahko vrnili v svojo domovino. To bi bila tudi priložnost, da ponovno vzpostavimo neke vrste državno strukturo kaj ti, če bo možna le nasilna rešitev, potem se zastavlja vprašanje fragmentacije vlade. Kaj bo z Kurdistanom, kaj bo z uh, ozemeljsko celovitostjo Turčije in Sirije in vsem, kar je to povezano. Torej, če ne bo rešitve. Če se ne bomo skupaj borili proti islamski državi, potem bo to vodilo v dodatne nasilne spopade v celotni regiji. In veliko je vprašanj, malo pa odgovorov. Demokratična Evropa, demokratičen svet se težje odziva na to situacijo kot pa avtoritativna država, kot je Rusija. to pa ne pomeni, da moramo mogoče tudi. Uh, To pa pomeni, da moramo mogoče tudi mi izstopiti iz eh, ustaljenih vzorcev. Mogoče je bila napaka, da smo se odločili zelo zgodaj, ko je prišlo do uh, demokratičnega upora, da smo ga podprli. Vse skupaj je povezano z velikimi dvomi. Mogoče je bila napaka posredovati v Libiji in ne v Siriji. Mislim, da se moramo vsi tega zavedati, vendar pa je tukaj tudi trditev, Evropi je spodletelo v Siriji, zagotavljamo zgolj humanitarno pomoč. Potem si moramo pa zastaviti vprašanje, kdo bi bil pripravljen poslati vojaške enote v Sirijo. Kdo je pripravljen posredovati tam v vojaškem pogledu? V moji državi, kjer glasno zahtevajo, da kaj storimo, pripravljenost zelo majhna, pripravljenost neposrednega vojaškega posredovanja. Torej, eh, velika razprava poteka o tem, kako je Evropi spodletelo, ampak države članice so komaj da pripravljene kaj storiti in to mislim, da je problem. In sicer najhujši problem, s katerim se moramo trenutno ukvarjati. Mogoče ima kdo izmed vas odgovor, kako to rešiti. Gospod Fant. Tudi jaz nimam odgovora, ampak. Uh morda bi lahko tudi sam kaj dodal. Strinjam se z skoraj vsem, kar ste povedali. Ampak. Seveda je za nazaj preprosto gledati in ni težko reči, da ne bi smeli iti v Libijo in bi morali iti v Sirijo, naprimer. Ampak zdaj je, kar je, zdaj je prepozno. mislim, da nismo tako brez moči, kot ste morda prikazali vi. Ne govorim o vojaški plati, ampak o drugih vidikih. Če si pogledamo te posrednike, ki so vključeni v vojno, Saudo Arabija, Rusija, Iran in drugi lahko vidimo, da imamo tesne gospodarske stike z vsemi temi državami. Nemci so v Saudovo Arabijo poslali vojaško opremo v višini več sto milijonov dolarjev. Ali pa bodo to kmalo storili? Načrtujemo tudi tesne gospodarske odnose z Iranom. Imamo torej določene vzvode, ki bi jih lahko uporabili. Z pomočjo gospodarske moči bi lahko pritisnili na države in rekli, da je čas, da se vojna konča. Če tega ne storite, potem ne boste več dobili letal Airbus od nas ali letalo nosilk ali karkoli se že zdaj pošilja v Saudovo Arabijo. Vsega tega ne bo več. No, seveda, če bomo to dejali mi, bodo oni rekli, v redu, bomo pa orožje kupili kje druge. Morda pa bi lahko zavezništvo navezali tudi s kom drugim. Ampak mislim, da si ljudje v Siriji zaslužijo, da mi storimo vse za to, da končamo vojno v Siriji. Ne pa, da preprosto samo dvignemo roke in rečemo, da smo že vse poskusili, pa nikakor ne gre. Po mojem mnenju imamo na voljo določene možnosti, ki bi jih lahko izkoristili za to, da pritisnemo na zadevne strani. In s tem se vračam nazaj na začetek. Namen je, da bi to vrzel, ki je nastala zaradi propada sodelovanje med Rusijo in Američani, zapolnili. Mislim, da bi to mi lahko storili in tudi morali bi to storiti. Hvala. Euh, euh, Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Veseli me, kako ste uvedli to eh, razpravo. Zastavili ste veliko vprašanj, na katerih nimamo nujno odgovorov. Strinjam se z eh, kolegi, ki so že spregovorili, vendar pa nisem prepričana, da smo že storili vse. Gre za eh, državljansko vojno v Siriji in. Situacija je seveda zelo zapletena. Eh, Rusija kot zelo močna država ima jasno strategijo, tako se mi vsaj zdi. Gre eh, za nadaljne osvajanje pred eh, morebitnimi mirovnimi pogajanji in imam občutek, da Evropska unija nima strategije, da je šipka, nima jasne uh, strategije, jasne perspektive, jasne vizije. In uh, kolegi so govorili tudi o Saudski Arabiji, uh, s katero naj bi se ne le pogovarjali, ampak na njo tudi izvajali določen pritisk. Seveda je zelo pomembno, da kaj storimo glede tega konflikta, vendar pa ne bomo nič dosegli z vet, biti za vse te regionalne sile, če tudi njihovo delovanje ni vedno povsem nesporno. Govora je bilo tudi o neke vrste eh, varni eh, coni, eh, ali gre tukaj za eh, popolno utopijo, eh, ali lahko eh, mi, evropejci, to zahtevamo to, eh, kar eh, se eh, dogaja, pet milijonov beguncev, temu ne bomo enostavno naredili konca. Na milijone oseb je notranje razseljenih, torej Evropska unija, če tudi odgovori niso preprosti, potrebuje strategijo. In Storiti je potrebno tudi eh, kaj glede tega eh, zaščitenega območja. Nihče več se ni javil k besedi. Zaščitna območja, kdo jih bo jamčil, kdo jih bo zagotovil. Zato potrebujemo soglasje, soglasje pa ni. Rusija v Varnostnem svetu Združenih narodov, vedno uporabi veto. Že leta. Rusi so zdaj tam namestili tudi rakete zemlja-zrak. Niti ameriška ali turška letala ne morejo več zagotoviti takšnih območij. Tudi območja z prepovedjo preletov bi bilo treba uvesti, pa to več ni izvedljivo, zato ker letala, ki bi naj to zagotovila, ne morejo v zrak, zato ker jih ogrožajo rakete zemlje zrak. Lahko pa bi dali tudi upornikom rakete zemlje zrak. No, ampak videli smo, kako se je to obrnilo v Afganistanu, ko so rakete pristale v napačnih rokah. Ampak to bi bila edina možnost, da se uporniki zavarujejo pred ruskimi letali in letali Asada. Vprašanje je, ali smo za to pripravljeni, ali pa je morda že tako ali tako prepozno. Kajti Zahod v vojaškem smislu ne more več dobiti nič, odločitev je morda že padla. V zadnjih 14 dneh je odločitev morda že padla. Morda sem preveč pesimističen, ampak zdi se mi, da je takšna situacija. Dobro, hvala lepa. Čez 15 minut bomo začeli z glasovanjem. Herren, Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich. Kolleginnen und Kollegen, Poslanke und Poslanci, sedite, prosim, glasovali bomo. In sicer čaka nas sedma točka, gospa Fotiga, je poročevalka, ki je ni. Wer vertritt Frau Fotiga als Berichterstatter? Wie je kdo tukaj, ki bo govoril na mesto nje? Gospod Tenak. Charles, imaš kaj zapovedati? Gospa Fatiga je odsotna iz osebnih razlogov, zato se opravičujem v njenem imenu. Hvala lepa, to se lahko zgodi vsakomu. Predlog spremembe 103. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 6. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto predlog spremembe 122. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 7. Kdo je za? Zakaj pa niste glasovali? Večina, ki je glasovala, je bila proti. 122. Kdo je za? Proti. Bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja. 17 za, 18 proti, zavrnjeno. Potem pa 18, 18, še vedno zavrnjeno. Ampak dober poskus. Kompromis 7, kdo je za? proti vzdržani. Sprejeto predlog 136, kdo je za? Proti, da bomo preverili. Javšivojski šlasen. Konec glasovanja. 21 za, 22 proti, zavrnjeno. Zapis abgelehnt. Zavrnjeno. Da se nič ne spremeni. Kompromis 8. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto 149. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto 149. 53, 54, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 155, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 156, kdo je za, proti. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Ja, Konec glasovanja. 25 za, 22 oziroma 23 proti, sprejeto. 157, kdo je za? Proti. To bomo preverili. Rejco še nekaj je. Cela. Abšivinski šlosen. Konec glasovanja. zavrnjeno. Yeah, ja, and I have five more. I think that should be not a normal case. Bring your card or your double. Prinesite svojo volilno kartico naslednjič, drugače vaš glas ne bo več štev. Kompromis 9. 100. 58. Galer, seveda, 158. Kdo je za? Proti. Preverjamo. Abšovski šlosen. Konec glasovanja. 25 za, 20 proti, sprejeto. Ja. Kako naj izvajamo enoglasno propagando, če se niti med seboj ne moremo ustrezno dogovoriti? 159. Kdo je za? Proti. Preverjamo. verstehe die Abstimmungsliste meiner Fraktion. Die Abstimmung der 27 za, 20 proti. Zato, ker v skupini ELS še vedno razvijajo svoje stališče. Kompromis 9. Kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. 100. 84. Veste, fjör? Kdo je za? Proti, vzdržanje zavrnjeno. 195, oziroma 85, kdo je za, proti vzdržanje zavrnjeno. 191, kdo je za, proti vzdržanje zavrnjeno. 186, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto. 187, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto proti vzdržani. Sprejeto 188 je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 189 je za, proti vzdržani. Sprejeto 190 je za, proti vzdržani. Sprejeto kompromis 10, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto 215. kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 11, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 229, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno. 230, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno. 231, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. prav preverjamo. Ja, Konec glasovanja. Prav imate 23 za 2, 26 proti je zavrnjeno. 234 Plinkovič, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 235 kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 236 kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 12 kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 13 kdo je za. Proti vzdržani sprejeto. 249 kdo je za. The voting list is wrong. Glasovalni seznam vsebuje napako. Kompromis 14. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Antrag 265. Kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjeno. 266 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 267 do je za, proti. To bomo preverili elektronsko. Das ist jetzt 267. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. zavrnjeno. 268 do je za, proti vzdržani zavrnjeno, 269 do je za, proti vzdržani sprejeto, 270 do je za, proti vzdržani zavrnjeno, 271 prvi del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, drugi del, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno. 273 do za, proti vzdržani, zavrnjeno, 274 do za, proti vzdržani, sprejeto, 276 do za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 15, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, 200. 89, kdo je za? Proti. Torej sem imel prav. Napačno so mi svetovali. 289. Kdo je proti? Vzdržani. Zdi se, da je zavrnjen. 289 je brezpredmeten. Brezpredmeten je zato, ker je bil sprejet predlog spremembe 149. Zdaj pa 293. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 16. Kdo je za? proti vzdržani sprejeto. 308. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjeno. 309. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjeno. 310. Kdo je za? Proti vzdržani. Še enkrat. 310. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjeno sprejeto 311, kdo je za, proti vzdržani sprejeto 314, kdo je za, proti vzdržani sprejeto 317, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 17, kdo je za, proti vzdržani sprejeto 322, prvi del, kdo je za, drugi, proti 322. prvi del je brez. Prvi del je brezpredmeten, glasujemo samo v drugem delu, kdo je za drugi del, proti. Bomo preverili elektronsko, glasujemo. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 17 za 33 proti zavrnjeno. Kolegice in kolegi, lepo prosim, da dvigujete roke. Drugače ne morem kar uganiti, kako glasujete. Kompromis 18, kdo je za? Proti vzdržanje sprejeto. 330, kdo je za? proti vzdržani sprejeto, 331 proti vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Javševski šlosten. Konec glasovanja. 20 za, 31 proti, zavrnjeno. Kompromis 19, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto, kompromis 20, kdo je za? proti vzdržani. Sprejeto kompromis 21. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto 355. Kdo je za? Proti vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Felih verwirrende Position der Fraktion. Die Linke stimmt für Vertiger, die Vertiger-Fraktion stimmt gegen Vertiger. Mit 13 zu 13 za, 27 proti, zavrnjeno. 356, kdo je za? Socialisti imajo dvojno strategijo. Ko se dvigujejo roke, glasujejo za, ko glasujemo elektronsko, glasujejo proti. To je dvojna strategija. 356, dafür. 356, kdo je za? Proti? vzdržani, sprejeto. 357, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 358, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 4, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 61, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. 63, kdo je za, proti. 63, kdo je za, proti, sprejeto. 64 do je za, proti je vzdržanje sprejeto, 65 do je za, proti je vzdržanje sprejeto, 66, 67, 68 in 69. Kdo je za? Proti? Vzdržanje? Sprejeto, ampak eh, res ne razumem, kako in zakaj. 70. preverjamo na željo starejšega gospoda tule na sredi. Konec glasovanja. Saj sem vam rekel, sprejeto. Gospod Schaffhauser za 70 nima več možnosti, sam si je odrezal vejo, na kateri je sedel. Dobro, sledi 78, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto, 79, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto, 5, kdo je za. Kako prosim? 79 je bil sprejet, ja, seveda. Kompromis 5. Kdo je za? Proti vzdržanje sprejeto predlog spremembe 95. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Še enkrat, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 97, kdo je za? Proti? Vzdržani? To bomo preverili elektronsko. Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 25 za, 27 proti, zavrnjeno. Zdaj pa 102, kdo je za, proti, vzdržani. 25 za, 27 proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 1. Kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. 2. Kdo je za, proti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 proti vzdržani sprejeto, 12 je za, proti vzdržani sprejeto, 13 je za, proti vzdržani sprejeto, 14 je za, proti vzdržani. Preverjamo elektronsko. Ja, Konec glasovanja. 32 za, 18 proti sprejeto, 15 je za, proti vzdržani sprejeto, 16 je za proti vzdržani sprejeto, 17 do je za, proti vzdržani sprejeto, 18 do je za, proti vzdržani sprejeto, 19 do je za, proti vzdržani sprejeto, 20 do je za, proti vzdržani. Ana, trikrat si glasovala, enkrat za. Za, drugič proti, enkrat si se vzdržala. Kako je zdaj to? 20. Kdo je za? Proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Slova angenom. Abšivanski šlozen. Konec glasovanja. 31 za, 18 proti sprejeto. 21. Kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejeto. Kultura ena. Kdo je za? proti, vzdržani. Še enkrat, kultura ena, kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejeto, dve, kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejeto, kult tri, kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejeto, štiri, kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejeto, pet, kdo je za? Proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Ti abšemonski šlos. Konec glasovanja. 26 za, 22 proti, sprejeto. Kultura 6, dveh delih, prvi del, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, sedem, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto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 15 za, proti, vzdržani, sprejeto, 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. Lahko glasujemo kar do konca, mislim, da je večina vedno enaka. Dobro, ne bo šlo. 16 do je za, proti vzdržani sprejeto, 18 za, proti vzdržani sprejeto, 19 za, proti vzdržani sprejeto, 21 za, 20 smo že imeli, 20 za, proti vzdržani zavrnjeno, 21 za, proti vzdržani sprejeto, 22 za, proti vzdržani sprejeto, proti vzdržanje sprejeto, 23 za, proti vzdržanje sprejeto, 24 za, proti vzdržanje sprejeto, 25 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 26 za, proti vzdržanje sprejeto, 27 za, proti vzdržanje sprejeto, zdaj pa elektronsko glasovanje o vsej celotni umetnini. Ja, Vševenski šlas. Konec glasovanja. 31 za 8 proti 14 držanih glasov. Sprejeto. Čestitke poročevalki. In zdaj prehajamo k poročilu panceri. Pravice žensk v državah vzhodnega partnerstva. Želi poročevalec besedo, hm, ga ni tukaj. Olajša zadeve. Gospa Gel želite še podati kak večji prispevek? Ne? Potem kompromis ena za proti vzdržani sprejeto. 19 za proti vzdržani sprejeto. 20 za proti vzdržani sprejeto. 21 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 2 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 3 za proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto. Amad ima 34 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 4 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 5 za proti vzdržani sprejeto. 69 za proti vzdržani sprejeto. Amad ima 50 za proti vzdržani sprejeto proti vzdržani. Sprijeto. 51 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 52 za, proti vzdržani. Sprijeto. Kompromis 6 za, proti vzdržani. Sprijeto. 59 za, proti vzdržani. Sprijeto. 60 za, proti vzdržani. Sprijeto. Kompromis 7 za, proti vzdržani proti vzdržanje sprejeto, kompromis 8 za, proti vzdržanje sprejeto, 73 je omaknjen, 74 za, proti vzdržanje sprejeto, 75 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 76 za, proti vzdržanje sprejeto, 77 za, proti vzdržanje sprejeto, 10. Kompromis 10. Kompromis 9. Kompromis 9 za. Proti. Vzdržanje sprejeto. Kompromis 10 za. Proti. Vzdržanje sprejeto. 89 za. proti vzdržanje sprejeto, 90 za, proti vzdržanje sprejeto, 91 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 92 za, proti vzdržanje sprejeto, 93 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 94 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 95 za, proti vzdržanje sprejeto, 96 za, 96 je brezpredmeten, 1 za proti vzdržanje sprejeto, amandma 2 za proti vzdržanje sprejeto, 3 za proti vzdržanje sprejeto, 4 za proti vzdržanje sprejeto, 5 za proti vzdržanje sprejeto, 6 za proti vzdržanje sprejeto. Elektronsko glasovanje o mnenju. Ja, všel je skišla sem. Koniec głosowania. Šestinštirideset za, dva proti, dva vzdržana glasova. Proti, med proti tudi Donald Trump. Herzlichen Glückwunsch dem Berichterstatter. Čestitke poročevalcu. To je bilo to. Wir fangen morgen, morgen früh an. Jutri začenjamo ob 9.30. Šele ob 9.30 začenjamo. In prej fakt z gospod Mogherini bo potem post faktum postal. Večer in šel nam. Lep večer vsem.